so liebe kolleginnen und kollegen ich darf sie herzlich äh, begrüßen. dober dan vse vas lepo pozdravljam vidite da danes sestanka ne bo vodil ne predsednik ne namestnik predsednika ne vem zakaj sem dobil čast da vodim ta sestanek. Ne vem, ali je eh, razlog ta, da sem že zelo dolgo eh, poslanec, ali pa sem morda celo najstarejši. Ah, ne, opozorili so me, da sem eh, najdlje tu. Zame je to veliko doživetje, da lahko od tu vodim sestanek, kajti od leta 1999 do leta 2007 sem v tej dvorani vodil um, sestanke kot vodjo politične skupine. Ampak ne bodimo nostalgični, uh, posvetimo se glasovanju. Na eh, prvi točki dnevnega reda najdete uh, sporočila predsednika. To, da sporočil ni, oziroma nimate pripomb k sprejeti dnevnega reda, torej uh, dnevni red je sprejet. Sedaj pa sporočila predsednika. Tudi pod to točko nimamo ničesar, zato bomo začeli kar s sporazumom med Evropsko unijo in Armenijo o poenostavitvi izdajanja vizumov nimamo predlogov sprememb, torej bomo elektronsko glasovali. Kdo je za? Torej, glasujemo elektronsko. Glasujemo. Prosim, izvolite. Gospa Nilsen. Ja, hvala lepa. Imela bi vprašanje. Nismo se pogovarjali o tem mnenju, sploh nismo imeli razprave in imela bi, razpravo, imela bi vprašanje za komisijo in pa za poročevalca. In sicer sledeče, ko je parlament razpravljal o sporazumu med Evropsko unijo in Rusijo o prenastavitvi izdajanja vizumov, smo prosili, da ta sporazum ne bi veljal za eh, stanovalce Južne Osetije in Gruzije, ki imajo ruske potne liste. In sedaj imamo podoben položaj. Torej, kakšna je situacija? Ali se bo to uporabljalo za ruske prebivalce Gorskega eh, Karabaha? Hvala lepa za to vprašanje. Tomas Piotr Poriba, poroševalec, danes z nami ni tukaj. Zato, gospod Nilsson, priporočam, naj se obrne na poroševalca mnenja s pisnim vprašanjem. Sicer vam ne moremo pomagati. Dobro, hvala lepa. Sedaj pa glasujemo. Torej, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 23 za. Aha, kolegica ni mogla glasovati. Dobro, znova bomo začeli z glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste sedaj vsi glasovali? kolega Poselt je sicer vedno v pravem trenutku na svoje mesto, ampak danes ne. Dobro, se sedaj vsi glasovali. Konec glasovanja. 27 za, nišče ni proti, dva vzdržana. To pomeni, da smo to sprejeli. Rija pa je dvignila roko. Sedaj pa sporazum med Evropsko unijo in Republiko Armenijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. Tudi tu nimamo predlogov sprememb, znova bomo elektronsko glasovali. Aha, gospod Landsbergis. Uh, ask... Uh, Prosim bi za nekaj informacij. Ali bo sklenjeno isto z Azerbajdžanom ali ne? Morda pa je to že sklenjeno. Prosim, obvestite me o tem. It's only Armenia at the moment. Ta hip samo Armenija. Was it also on procedure with Azer pa še nekaj v zvezi s postopkom z Azerbajdžanom. Ali je bilo to že spremljeno? Sprejeto? Mesociate Martin, you can... Gospa Jatenmaki, ali lahko vi kaj poveste o tem? Hvala lepa. Govorila bom finsko. Sem poročevalka za predružitveni sporazum za Azerbajžano. No, not today. Nyt, nyt toimii. So Valitettavasti are... nämä neuvottelut eivät ole edenneet pogajanja žal niso napredovala tako hitro kot z Armenijo. Ampak na vsak način upam, da bomo eh, tudi ta pogajanja kar se da hitro zaključili in da bomo, dobili, da bomo lahko sklenili sporazum z Azerbajdžanom. Dobro, hvala lepa. Sedaj ste verjetno zadovoljni z odgovorom. Da, seveda sem zadovoljen, če je odgovor pravilen. Dobro potem lahko nadaljujemo. Sedaj pa elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Kolega Galer, ali bi prosim glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Dobro, eh, Rija, eh, Rino mnenje smo vzeli na znanje. Sprejeto za veliko večino. Rezultata meni treba ponavljati, kaj ti vidite ga na ekranu. Sedaj pa še korupcija v javnem in zasebnem sektorju vpliv na človekove pravice v tretjih državah. Eh, predlog spremembe 61. Kdo je za? V treh delih. Prvi del, kdo je za? Hvala lepa. Proti? Vzdržanje sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Hvala, vzdržani, zavrnjen. Tretji del, kdo je za? Želite, da preverimo tretji del? Dobro. Oziroma, preverimo drugi del. Dobro. Glasujemo. Glasujemo o drugem delu. Glasujemo. Hvala lepa. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnen. Prehajamo k tretjemu delu. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Torej, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 62. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 63. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen zavrnjen. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9. Kdo je za? Pro, proti, vzdržani, sprejet. 68. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 10. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Zdržani, sprejet. 72, kdo je za? Proti. To bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Aha, sprejeto. Kompromis 11, kdo je za? Kdo je za? proti vzdržani sprejet. 75, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 76 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 12, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 13, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 82 za, proti, vzdržani, sprejet. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 14, ktore za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 89 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 92, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94 za, proti, vzdržani, sprejet. 95 za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani zavrnjen. Odstavek 15 v dveh delih, prvi del. Oziroma predlog spremembe 96. Kdo je za, proti, sprejet. Drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 97. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 98. Za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen, 99 za, proti vzdržani, sprejet. 100, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Kompromis 17, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. 108, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet, če se ne motim. Tako, sprejet. ponavljamo 108. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 109. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Kompromis 18. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Zavrnjen. Se strinjate? Želite, da eh, preverimo? Dobro, elektronsko glasujemo o kompromisu 18. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 104. Kdo je za? Proti? Zdržani? Aha, to bomo tudi elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 105. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. 106. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 107. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 110. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis 19. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. kompromis 20. Kdo je za? Proti? To bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ja, dobro, stvar je čisto jasna. 115. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. 116. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. 117. Kdo je za? Proti? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 118. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 119. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 120. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 121. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 122. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 21. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet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 proti, zdržani, sprejet. 22, kdo je za? Aha, ne, ta je uh, brezpredmeten, prehajamo k 23. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnen? 24. Ampak ta je kompatibilen s 23. Ali moramo glasovati? Aha, 24. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnen? 25 za, proti. Elektronsko glasujemo. O 25 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Včasih je videti drugače, ampak rezultat je kakršen je. 26. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 27. Za? Proti vzdržani sprejet. 28. Sprejet. 29. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Če. Ali želite preveriti? Dobro, glasujemo. O 29. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Aha, zavrnjeno. Enako število glasov za, za in proti. Prav je, da smo preverili. 30. Kdo je za? proti vzdržani. Tudi to bomo preverili. Glasujemo o 30. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 31. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 37, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti. Elektronsko preverimo. Glasujemo o 43. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Aha, sprejeto. 15. Za, 14 proti. 44. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 45 za. Proti vzdržani. Elektronsko preverimo. 45. Eh, Kdo je za? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Dobro, sprejeto s 23 glasovi za. 46. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 47 za. Proti. To bomo tudi preverili. Glasujemo. O 47. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. No, zavrnjeno. 48 za, proti, ozdržani, zavrnjen. 49 za, proti, ozdržani, zavrnjen. 50 za, proti, ozdržani, zavrnjen. 51. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? proti vzdržani sprejet. Drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromis 7. Kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 54. Za, proti, vzdržani zavrnjen. 55. Za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromis 8. Kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 58 za, proti, zdržani, zavrnen. 59 za. 58 je bil zavrnen. Želite, da preverimo? 58. Lahko preverimo. Glasujemo o 58. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 15-15, zavrnjen. Dobro, da ste prosili za preverjanje. 59. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 60. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 4. Kdo je za? Proti? To bomo preverili. Glasujemo. O 4. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 15 proti 14, sprejeta. Torej, ko vprašam, ali ste vsi glasovali, to res pomeni, ali ste vsi, torej eh, vsak in vsaka. 5, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 6, kdo je za? Proti. Dobro, elektronsko preverjamo. O šest. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 15-15. Zavrnjen. 7. Kdo je za? Zavrnjen. 1. Številka 1 je uh, jezikovne narave, torej ne glasujemo. Sedaj pa glasovanje o zadevah iz odbora Deve. A ne, ne, ne. Dobro, Deve 3, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Deve 6, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Deve 7, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Deve 9, kdo je za? Proti. To bomo elektronsko preverili. Glasujemo o DV9. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 15.15. Zavrnjen. 9.12. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 9.16. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 9.17. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 9.18. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 19. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 20. Za proti vzdržani sprejet. 21 za, proti vzdržani sprejet. Sedaj pa elektronsko glasovanje o celotnem mnenju. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Osemindvajset za, nišče proti, dva ozdržana. Odlično. Lepa hvala spominjam se starih časov, ko sem v parlamentu vodil sestanke. Kaj bomo počeli sedaj? Gospa uh, Schnitt, Schmidt, uh, namestnica generalnega sekretarja uh, službe za zonanje zadeve, pride ob desetih. Sedaj bomo naredili premor do desete ure. Potem pa bo z nami tudi že predsednik in potem bo pred vami vaš pravi predsednik. 哈哈哈，对对。 <laughs>